najprej izjavo o boju proti sidi v svetovnem merilu oziroma proti virusu HIV-AIDS. Naj vam povem, da bomo imeli potem najprej na vrsti govornike v imenu političnih skupin in ne bo postopka catch the eye. Gospod Dali, izvolite prosim v imenu komisije. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Zelo sem vesel, da sem lahko tukaj z vami. O priložnosti svetovnega dneva boja proti AIDS-u moram eh, reči, da čestitam Evropskemu parlamentu za pobudo za rezolucijo, ki jo boste sprejeli pozneje danes. Komisija se v celoti strinja z vami, da je treba izboljšati življenje ljudi, ki trpijo za ajcom v Evropi in svetu. Čas je, da pošljemo jasen politični signal po 30 letih, odkar je nastopila epidemija, se še vedno nujno treba spopadati s to boleznijo. 25 tisoč ljudi je bilo okuženih v Evropski uniji samo lani, več kot 100 tisoč primerov pa je bilo zabeleženih v vzhodnem sosedstvu. Mi smo predani boju in sicer svetovnem univerzalnemu boju proti širitvi te bolezni za njeno zdravljenje in za doseganje zastavljenih ciljev do leta 2015. Naj vam zagotovim, da boj proti AIDS-u ostaja še vedno na dnevnem redu komisije kot prednostna naloga v akcijskem načrtu za boj proti AIDS-u v Evropski uniji in sosednjih državah smo to že jasno povedali in odtlej je komisija podprla že veliko pobud na tem področju. Vključili smo pomembne deležnike in države članice v različne razvojne programe in tudi v dvostranske sporazume s tretjimi državami. Delujemo tudi preventivno, bojimo se proti diskriminaciji, to so poglavitni elementi našega odzivanja na to hudo bolezen. Prav tako pozivamo vse države članice naj koordinirajo svoje politike na tem področju tudi v obliki tako imenovanega miselnega tanka in eh, imamo tudi več strateških načrtov, na katerih delujemo še naprej in komisija bo poročala o izvajanju strateškega načrta že v začetku naslednjega leta. Še zlasti v teh časih gospodarskih težav ne smemo pozabiti na AIDS. Komisija bo še nadalje igrala svojo aktivno ulogo, kar namerava početi tudi v prihodnje. To je priložnost, da poudarimo, kako pomemben je boj proti AIDS-u tudi v novem zdravstvenem programu komisije, o katerem bo kmalo razpravljal tudi ta parlament. Hvala za pozornost. Torej Najlepša hvala. Na vrsti je gospa Grostet. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire dober dan. Eh, danes je dan boja proti ajcu in sicer svetovni dan boja. To je zelo pomembno tudi za naš parlament, ki mora sprejeti to rezolucijo, zato da bo to postal jasen in močen signal, ker epidemija AIDS-a sicer eh, še vedno napreduje po vsem svetu, vendar je morda malce izgubila na vidnosti. Gre za veliko nevarnost, še vedno je 12 milijonov mladih med 15 in 25 letom starosti v svetu, ki so okuženi s to boleznijo, od tega jih je 500 tisoč samo v Evropi. Kot je povedal že gospod komisar, je Evropska unija že sprejela eh, načrt boja proti AIDS-u za obdobje torej 2009 do 2013, vendar je treba delovati stalno in tudi pregledati, kakšno je dejansko stanje, kakšen napredek smo dosegli. Tudi lahko rečemo, da vsako leto zabeležimo 50 tisoč novih primerov AIDS-a v Evropski uniji in sosednjih državah. Vedno večje je število seropozitivnih, ki ne vedo, da jih je ta bolezen prizadela in ta bolezen se zelo širi v nekaterih državah, pa je še zlasti pereč problem. Polovica seropozitivnih eh, ljudi se še vedno odloči za zdravljenje zelo pozno, prepozno pa prihaja tudi do diagnosticiranja nasploh. Raziskave so nedavno pokazale, da seropozitivna oseba, ki zelo hitro začne jemati zdravila in je hitro diagnosticirana, lahko celo za 96 odstotkov zmanjša napredovanje bolezni in širitev virusa na svojo okolico. Zaradi tega smo še vedno predani boju proti AIDS-u in tudi zdravljenju tisti, ki so že prizadeti s to boleznjo. Vendar moramo predvsem izboljšati preventivno delovanje, spremljanje širitve bolezni, vzpostaviti ustrezna omrežja tisti, ki se aktivno borijo proti AIDS-u in izmenjavo najboljših praks. Med drugim je zelo pomembno tudi, da dosežemo boljšo dostopanje, eh, lažje dostopanje do preizkusov, do testov, ki jih lahko državljani morda opravijo tudi sami. In vsakomur je treba olajšati, da čim prej ugotovi, ali je okužen s tem virusom ali ne. To so pomembne stvari, ki jih je treba storiti čim prej, da smemo omagati in moramo nadaljevati s tem aktivnim bojem proti ajcu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Grosted, gospa eh, Childers v imenu skupine socialdemokratov za tri minute. Najlepša hvala, gospa uh, predsedujoča. 30 let je, odkar je bil odkrit prvi primer AIDS-a in zaradi tega je to tudi priložno, da še enkrat poudarimo naš boj proti AIDS-u, pokažemo podporo tistim, ki se borijo s to boleznijo in se spomnimo na tiste, ki so podlegli. Boj proti AIDS-u je še vedno zelo pomembno. V imenu naše skupine socialdemokratov moram reči, da podpiramo še nadalje razvoj strategije za boj proti jajcu v Evropski uniji in v sosednjih državah. Potrebujemo pa močnejše konkretno delovanje. Let, od leta 2009 je bilo zaveleženo za veliko novih primerov, žal pa je 30 odstotkov ljudi, ki so prizadeti s to boleznjo in se tega sploh ne zavedajo. Zato je treba promovirati tudi testiranje na virus AIDS tudi v najbolj prizadetih in ogroženih skupinah, vključno z zaporniki v zaporih. Med eh, leti 2007 in 2010 je bil izveden novi program eh, testiranja na AIDS v najbolj tveganih eh, populacijah. To so izvajali na klinikah, na oddelkih za urgenco in v raznih organizacijah za pomoč prizadetim. Raziskave so potekale preko organizacij, ki delujejo v skupnosti in ugotovili so, da je naraščanje novih primerov nesorazmerno glede na vsa dosedanja prizadevanja, zato moramo poskrbeti za zgodnje diagnosticiranje te bolezni, vključno s preventivnim delovanjem in čim prejšnjim začetkom zdravljenja. Pomembno pa je, da delujemo aktivno v skupnosti in boriti se moramo tudi proti stigmatiziranju prizadetih. Ljudje, ki so oboleli za to boleznjo, morajo biti vključeni v vse dejavnosti v skupnosti, pomagati moramo tudi z ustrezno zakonodajo raziskave, kažejo pravijo, da so oboleli za ajcom, pa še vedno pogosto izpostavljeni diskriminatornim dejanjem, vključno z odpuščanjem z delovnih eh, mest in eh, Zapomniti si moramo, da je naš sovražnik bolezen po imenu AIDS in ne ljudje, ki za njo trpijo. Storiti moramo še veliko, da bodo nacionalne vlade v kontekstu svojih zdravstvenih kampanj vključile tudi boljše izobraževanje o AIDS-u, preventivni boj proti AIDS-u, eh, izobraževanje o spolnosti v irskem kontekstu pa mi je žal, da še vedno nismo oblikovali eh, strategije za eh, večje, za boljše zdravje na tem področju. Moramo koordinirati svoje prizadevanja in zato bi se rada tudi zahvalila vsem kolegom, še zlasti kolegu Majklu Kačmanu, ki je že zelo dolgo deloval na tem področju. This Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Παρβά. Najlepša hvala, gospa Childers. Dajem besedo gospe Parvanovi za skupino Alde za dve minuti in pol. Najlepša hvala. Ob strategiji boja proti AIDS-u v Evropski uniji in v sosednjih državah moramo vseeno priznati, da smo še daleč od tega, da bi dosegli cilje, ki smo si jih zastavili, da bi prišli do ničelne stopne, ničelne stopne tako nadaljnih okužb kot boja proti diskriminaciji, ki še vedno obstaja. Situacija v Uniji je še bolj pereča v vzhodni Evropi in to je zadeva, ki se morajo še zlasti zavedati oblikovalci politike. Po 30 letih odkritja AIDS-a smo še vedno daleč od prave osveščenosti in zato je treba ukrepiti politike, ki bodo ciljno usmerjene v boj proti tej bolezni. Gospod komisar, pozdravljamo predanost komisije in stalna prizadevanja za izvajanje strategije boja proti ajcu, vendar upamo, da boste še jasneje povedali državam članicam, da sprejemanje strategij na papirju ne zadošča. Programe pa je treba tudi ustrezno financirati, če naj se pravilno izvajo. Osedotočimo se na prave prednostne naloge, ni prostora za tabuje in prepovedane teme, zagotoviti moramo, da se bodo nacionalni programi programi tudi dejansko razvijali in izvajali tudi v boju proti eh, diskriminaciji in resolucija, ki jo bomo sprejeli danes, je v tem smislu zelo pomena, zato so tudi podprle vse politične skupine. Seveda obstajajo tudi bolj tvegane skupine prebivalstva, še zlasti mladi, istospolno usmerjeni moški in tako naprej, zato je treba usmeriti ciljno oblikovane strategije in programe, namenjene tem posebnim skupinam, ki so še zlasti spostavljene stigmatizaciji, socialni izključenosti in še zlasti tisti, ki trpijo osamljeno za boleznjo, morajo postati naš del vsak dana. Moramo si prizadevati, da bomo uspešni že v našem boju proti ajcu, zato pozivam vse, ki sedijo v tem parlamentu, da se vzdržijo svojih ideoloških predsotkov in da skupimo stupa, skupaj v tem boju proti jajcu. Danes je svetovni dan boja proti jajcu, čas, da se spomnimo svojim zavezam in obljubam v zvezi s tem. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Rodberen je dvignila modro kartico, ali jo sprejemate? On behalf of Mrs. Rod Barrett, yes ali sprejemate modro kartico? Izvolite. Hočem vprašati gospod Parano, ali se strinjate z mano? Res je, da potrebujemo več denarja v evropskem proračunu za programe, za izobraževanje in spremljanje eh, AIDS-a. Vendar ali se strinjate tudi s tem, da države članice zanemarjajo to področje in da obstaja denar, ki je temu namenjen, vendar se ne zapravlja v te namene. Zato mislim, da je treba res zaposliti komisijo, naj naloži državam članicam, naj konkretno pokaže, koliko denarja so porabile za te namene, za zdravljenje v hospicih, za izobraževanje, za osveščanje in morda bi bil čas tudi, da zaprosimo prihajajoče tiče predsedstva, torej dansko predsedstvo, da to storijo tudi čim prej. Gospa Rodberend, ključnega pomena je, da uporabimo vsa politična urodja in vsa sredstva za izvajanje naše strategije, vendar je pomembno, da to začne realno tudi delovati. Uh, Res je, da moramo uporabiti vse priložnosti tudi za inovativno partnerstvo, tudi v zvezi z razvojem novih tehnologij in z ocenevanjem delovanja strategij na področju zdravstva. In vendar je pomembno, da dosegamo rezultate. Kot sem rekla uvodoma, teh rezultatov ne dosegamo, potreba je večja preglednost denarja, ki je namenjen za to področje in videti, kako se namenski denar porablja, kakšna je dodana vrednost. To je zelo pomembno, ker tukaj v tem parlamentu se tega zavedamo, zavedamo se različnih lobiran proti eh, različnim sverem prednostnih nalog, ki niso tako zelo pomembne za evropske državljane, temveč le za skupine lobistov. Torej stojimo nekaj, stojimo nekaj, kar bo dejansko v najboljšem interesu naših državljanov. Najlepša hvala, gospa Parvanova in sedaj eh, prosim gospo Jana Hudakis v imenu ECR, minuto in pol imate na voljo. Hvala lepa. Danes se spominjamo z veliko žalostjo, veliko tisočev nedolžnih življenj, ki so podlegla tej hudi bolezni. Šokantne statistike kažejo, da še vedno prihaja do povečanja števila okuženih v Evropski uniji in nismo dosegli dovolj dobrih rezultatov. To je epidemija v vseh državah članicah in odgovorni smo do vseh tistih, ki živijo s to boleznjo. Pozneje danes upam, da bomo v tem parlamentu sprejeli rezolucijo o našem globalnem odzivu na AIDS. To vključuje vse vidike naših načinov boja proti AIDS, vključno s financiranjem raziskav na tem področju. To je bolezen, ki ne pozna meja rase, starosti ali spola. Vsekakor pa je to tudi bolezen, ki jo lahko nadziramo, še zlasti z zgodnim testiranjem. In prepričana sem, da bomo lepega dne iznašli tudi zdravilo. Zaenkrat pa moramo poskrbeti za večjo osveščenost javnosti, podpirati skupine, ki se ukvarjajo z bojem proti ajcu in podpirati nadaljne raziskave. Seveda smo še daleč od doseganja teh ciljev. Naša skupina ICR e se približuje vsem tistim, ki se borijo proti tej bolezni in izrekamo sožalje vsem, ki so izgubili svoje ljube v boju s to boleznijo. Treba pa je podpreti tudi vse tiste, ki živijo s to boleznjo in s tem potrjujem tudi našo predanost tem ciljem. Eh, eh, Sedaj dajem besedo gospe Hasi za zelene tri minute. Hyvat kollegat, lämmin kiitos eh, kaikille kollegoille, jotka ovat osa... Dobro jutro kolegi, zahvaljujem se vsem tistim kolegom, ki so so prispevali k oblikovanju tega predloga resolucije. Naš skupni cilj je, da zmanjšamo stopno bolelosti za AIDS-em. Vendar pa se zdi, da se to še ne dogaja. Na deset tisoče novih primerov zabeležimo vsako leto v Evropski uniji. Če dodamo še sosedne države, pa pride do več kot sto tisoč novih primerov na leto. To je bolezen, ki bi jo lahko v celoti preprečili. Vemo, kako lahko preprečimo širjenje te bolezni. Nove okužbe z virusom HIV bi lahko preprečili, vendar pa tega ne uh, delamo. V Južni Afriki eh, sem pred kratkim videla televizijski oglas, v katerem je Nilson Mandela rekel, radi imamo svoje otroke, zato bi z njimi morali govoriti o spolnosti. Ljudje morajo biti sposobni razumeti, kako se lahko okužijo z virusom HIV, kako lahko to preprečijo in kako pomembno je uporabljati kondome. Izkušnje iz moje države, finske, kažejo, da eh, spolna vzgoja v šoli in pa odprte razprave o spolnosti eh, lahko zelo pomagajo in so učinkovito orodje pri zmanjševanju vseh problemov, ki so povezani eh, s spolnim vedenjem. To vključuje tudi širjenje spolno prenosljivih bolezni, vključno z virusom HIV pa tudi nezaželene nosečnosti se preprečijo na ta način. Zdravstvo je tukaj zelo pomembno. Mnogi kolegi so uh, omenjali ženske, 45 odstotkov novih okužb eh, predstavljajo ženske in sicer mlajše od 25 let in to kaže, da gre tukaj tudi za vprašanje spola. Moramo se vprašati, Ali se ženske dovolj zavedajo potrebe po uporabi kontracepcije in ali so tudi dovolj odločne, da to zahtevajo? Ljudje, ki se ne zavedajo dejstva, da prenašajo virus HIV, uh, eh, imajo več verjetnosti, da bodo okužili še koga. In tukaj Potem obstaja vprašanje prenosa virusa HIV na otroke. Ko skrbimo za pacijente z virusom HIV, je zelo pomembno, da se borimo tudi proti socialni izključenosti. Potrebujemo jasne in merljive cilje, kot smo jih uh, dobili z uh, eh, to konvencijo. Hvala zdaj pa gospa Matijas v imenu skupine GUE gospa predsedujoča gospod komisar danes smo vsi tukaj zbrani eh, združeni ob tej resoluciji najci zelo pomembna tema vemo kaj moramo storiti danes je dan boja proti aidsu in to je sporočilo Vrniti se moramo na to, kar smo začeli izvajati leta 2009, to je ključnega pomena. Vendar pa nažalost samo ponavljamo te stvari in veliko stvari je treba še storiti. Vsako leto diagnosticiramo veliko novih primerov v evropskem gospodarskem prostoru. Več kot 25 tisoč novih primerov se je pojavilo leta 2010. Sosedne države, če jih prištejemo zraven, je to več kot 100 tisoč primerov na leto in stvari se lahko še poslabšajo. To je res in zato moramo ukrepati. Treba je vlagati v zdravstveni sektor. Eh, eh, tukaj pa je pomankanje eh, sredstev zaradi gospodarske krize. In resnično si moramo prizadevati za večja vlaganja v boj proti virusu HIV in AIDS-u komisija mora tukaj odigrati ključno vlogo, države članice mora pozvati, da bodo izpolnile svoje obveznosti. Eh, diskriminacija je povezana s tem vprašanjem, poleg tega gospodarska in socialna kriza vpliva na poslabšanje problema. Ljudje izgubljajo delovna mesta in to vsekakor vpliva na eh, stvari. Morali bi poskrbeti za enako obravnavo, ne glede na starost, spol. Eh, ne glede na uh, kraj bivanja. In vsekakor vas pri vaših prizadevanjih podpiramo, gospod komisar. Hvala. Zdaj pa gospod Rosi v imenu skupine EFD. Spoštovani kolege, resolucija o odzivu Evropske unije na virus HIV-AIDS je resolucija, pri kateri smo aktivno sodelovali in smo jo tudi sopodpisali ta tema nujno zasluži našo pozornost, kajti 30 odstotkov obolelih za eh, virusom HIV eh, ima hkrati tudi hepatitis C. Potrebno se torej boriti proti tveganjem za povzročitev te bolezni. Ta bolezen namreč pogosto vodi tudi v smrt. kljub večini, ki je bila dosežena v Evropski komisiji, je bilo besedilo prvotnega predloga spremenjeno in z temi spremembami se ne strinjamo. Prosili smo za predloge sprememb, kar zadeva splav, ki mislim, da bi ga morali izključiti iz tega besedila. Ta resolucija je pomembna za evropske državljane, še prav posebej pa za mlade evropejce. Ne bomo glasovali torej proti temu poročilu, se bomo pa morda vzdržali. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo dobi gospa Doc eh, v imenu nepovezanih poslancev. Hvala. V Združenem kraljestvu eh, zdaj živi uh, z virusom HIV, oziroma se je številka povečala kar za 91 tisoč uh, leta 2010 do 2012. Naj bi bilo takih ljudi že 100 tisoč. V mojem volivnem okrožju več ljudi kot kdajkoli živi z AIDS-em, veliko je tudi na novo diagnosticiranih. Eh, številke, ki so bile objavljene eh, ta teden, kažejo na povečanje za 20 odstotkov eh, novih primerov med moškimi. Svetovna zdravstvena organizacija potrjuje, da več kot 33 milijonov ljudi na svetu že živi z virusom HIV in od tega je veliko um, otrok. Ključnega pomena je izobraževanje v državah članicah. Uh, Eh, skupaj s preventivo in pa dostopom do zdravstva. To igra ključno vlogo pri preprečevanju širjenja virusa HIV. Eh, treba je premagati strah ljudi, da bi se testirali eh, in s tem je povezana tudi stigmatizacija. Zato ljudje pozno prihajajo na testiranje. To se zgodi po tistem trenutku, ko bi bilo zdravljenje lahko še učinkovito v zadnjih 30 letih um, se je okužilo ogromno ljudi, ampak še vedno se veliko ljudi uh, na testiranje odpravi prepozno. Hvala. Zdaj pa v imenu sveta dobi besedo gospod Frončak, ki je podpredsednik uh, za javno zdravje na Polskem. Gospa predsedujoča, spoštovani člani Evropskega parlamenta. V vesele mi je, da lahko predstavim tukaj stališče sveta. Osemindvajsetega novembra letošnjega leta smo sprejeli sklepe in te bom zdaj predstavil. Evropska unija in države članice Eh, se spominjamo eh, teh, ki so umrli za AIDS-em in izražamo sožalje vsem sorodnikom in prizadetim. Eh, sočustvujemo tudi s tistimi, ki so okuženi. Letos praznujemo obletnico 30 let od odkritja AIDS-a. Leta 1981 so se uh, pojavili prvi primeri. Torej, Več kot 30 milijonov ljudi eh, je že izgubilo življenje, 16 milijonov otrok je postalo sirot v teh 30 letih. Eh, po svetu več kot 33 milijonov ljudi živi zajcem in vsak dan pride do 7000 novih okužb. Mm, do tega prihaja še posebej v revnejših državah. 30 let uh, partnerstev in zavez eh, je že za nami. Tukaj so partnerstva zelo pomembna, človeška, človeško dostojanstvo in človekove pravice so vedno bile v središču našega zanimanja in prizadevanja. 27 eh, odstotkov, 27 eh, odstotno zmanjšanje smo zaznali leta 2009. In v najbolj učinkovitih državah eh, smo dosegli napredek, vendar pa v podsaharski Afriki veliko ljudi eh, živi zajcem. In Evropska unija je ponosna, da lahko prispeva k tem dosežkom eh, s partnerji, kot so Svetovna zdravstvena organizacija, UNAIDS in druge organizacije. Lahko pomagamo ljudem, ki živijo zajcem po zaslugi partnerstev smo že uh, dosegli dobre rezultate. 2010 je Evropska unija uh, veliko prispevala uh, k skladu za boj proti um, tuberkulozi, malariji in AIDS-u. Um, prispevali smo več kot milijardo in pol. Mm, skupaj komisija in države članice, vendar pa ljudje še vedno potrebujejo učinkovito zdravljenje. Eh, število infekcij se eh, še vedno povečuje, tudi potem, ko ljudje že začnejo zdravljenje v sedmih državah, eh, pet v vzhodnji Evropi in dve v Aziji, se je za več kot 25 odstotkov povečala obolelo za AIDS-em v preteklih letih z našim partnerstvom se borimo proti tej nesprejemljivi situaciji. Želimo si več programov preventive, več storitev na regionalni in nacionalni ravni in na ta način bi lahko omejili AIDS. Evropska unija je tukaj odigrala in še igra pomembno vlogo. Bolje pa je treba uskladiti odzive vseh evropskih institucij in organizacij. AIDS eh, je visoko na našem dnevnem redu. Eh, z njim se ukvarjajo tudi na regionalnih, lokalnih in nacionalnih eh, ravneh in skupaj bomo lahko naredili kaj za to, da omejimo širjenje virusa HIV in AIDS. Ja, želimo si tudi eh, doseganja ciljev tisočletja in pa ciljev, ki so zapisani v politični deklaraciji o boju proti virusu HIV in AIDS-u. To je sprejela eh, Generalna skupščina Združenih narodov junija 2011. Te cilji nas bodo eh, popeljali k ničelni toleranci do širjenja virusa HIV, torej k stopni, k nič odstotnim eh, povečanjem. To pomeni, da ne bi prihajalo več sploh do okužb in da ne bi nihče več umrl za AIDS-em ter da tudi ne bi bilo nič diskriminacije, torej ničelna toleranca do diskriminacije okuženih oseb. Želimo si doseči eh, cilje tisočletja, torej 15 tisoč ljudi eh, naj bi dobilo eh, zdravila za retrovirus. Želimo zmanjšati tudi prenos materna otroka. Eh, Eh, in s tem povezane smrti mater in otrok. Naše prizadevanje mora biti bolj učinkovito in preventivne strategije morajo biti bolj celovite. Eh, temeljiti morajo na dobrem eh, razumevanju lokalnega konteksta in pa na najnovejših dognanjih o AIDS-u. Treba se prizadevati za nove preventivne metode, za uporabo novih tehnologij in tako naprej. Eh, tukaj nas skrbi tudi ranljivost žensk in deklet eh, pri okužbah z AIDS-em eh, in sicer zaradi različnih dejavnikov, družbenih, fizioloških in tako naprej. Ogromno ljudi živi po svetu z AIDS-em, AIDS je pri ženskah v rodni dobi tudi eden glavnih razlogov smrtnosti. Mm, ženske je treba okrepiti, okrepiti njihovo zavest o eh, pravicah in jih tudi ozavestiti v zvezi eh, s spolnostjo in spolnim, možnim spolnim izkoriščanjem. Poleg tega moramo biti pozorni na eh, spodbujanje odgovornega ravnanja pri moških in da resolucija in pa mm, sklepi Združenih narodov se posebej osredotočajo tudi na eh, posebne skupine ljudi, na zapornike, na eh, homoseksualce, na uporabnike drog in tako naprej. Tukaj smo zaskrbljeni tudi zato, ker imajo mladi še vedno omejen dostop do reproduktivnega eh, zdravja, do programov. In ključnega pomena je, da zagotovimo ta dostop da bomo zagotovili dostop tudi do storitev, eh, do zasebnega tajnega testiranja, eh, do kondomov, do izobraževanja in ozaveščanja o spolnem in reproduktivnem zdravju. Eh, pri preventivi pa ne smemo pozabiti tudi na druge spolno prenosljive bolezni, tudi ne na hepatitis B in C, na tuberkulozo, Eh, tukaj pozivamo po večjem mm, sodelovanju, želimo si eh, integracije programov eh, za virus HIV v druge programe, želimo si boljše storitve za boj proti AIDS-u. Evropska unija priznava potrebo po večjem vključenju ljudi, ki živijo z AIDS-em. Eh, ti morajo biti vključeni tudi v načrtovanje programov in strategij preprečevanja in zdravljenja. Nevladne organizacije tudi igrajo pomembno vlogo eh, pri skupnostih, eh, ki so okužene. In skupaj bi lahko oblikovali globalne cilje. Evropska unija pozdravlja napredek pri dostopu do zdravil za retroviruse, ampak med regijami obstaja neenakomerna pokritost 6 milijonov in pol. Uh, Šest milijonov in pol ljudi um, prejema ta zdravila, eh, potrebovalo pa bi jih več kot 8 milijonov ljudi. Tukaj gre predvsem za revnejše države. Um, podatki tudi kažejo, da bi lahko okrepili naše odzive proti virusu HIV. Eh, treba je podpreti ljudi, ki že živijo s to boleznijo in več vlagati na nacionalni ravni. Treba je upoštevati tudi eh, eh, temele svoboščine, pravice in pa dostojanstvo okuženih ljudi. Evropska unija pozdravlja znižanje okužb z materna otroka in tukaj povdarjamo naše zaveze, da bomo še naprej si prizadevali omejiti prenos materna otroka in pa Eh, prizadevali si bomo, da matere uh, ob rojstvu ne bi umrle in da bi preživeli tudi otroci, da bi bilo teh okužb čim manj. Mm, boj proti AIDS-u mora biti vključen v strategije na nacionalni in lokalni ravni. Države članice bi morale poskrbeti tudi za uh, boj proti stigmatizaciji in. Uh, diskriminacije. Evropska unija povdarja svojo zavezo tudi eh, eh, pri tem, torej, da se eh, dekriminalizira homoseksualnost, da se ne upošteva okuženosti zajcem pri dodeljevanju eh, dovoljen za bivanje in tako naprej. Želimo si podpore za eh, skupine, ki to potrebujejo in ključnega pomena je, da tudi namenimo dovolj sredstev za to, za boj proti virusu HIV in AIDS, ter za preventivne eh, dejavnosti. Treba je ukrepiti tudi učinkovitost eh, programov in storitev, ki že potekajo. Okrepiti je treba zdravstveni sistem v državah članicah in pa človeške vire. Eh, poleg tega je treba ukrepiti izobraževanje in uh, uh, ozaveščanje. Samo z nadaljevanjem našega dela uh, z okrepitvijo kakovostnega dela um, lahko Evropska unija in posamezne države članice bistveno pomagajo k zmanjšanju uh, novih okužb, eh, k preprečevanju stigmatizacije in pa smrti zaradi AIDS-a. Hvala. Zdaj pa besedo dovi komisar Dali za zaključek. In, uh, od komisije sliš, si želimo slišati tudi zaveze. Lil dawk kolla li ħadu sem f'dan id-dibattitu għal messaġġ qawwi li qegħdin nagħtu. Hvala lepa. U tej raspravi smo želeli podati jasno sporočilo. Nadaljevati je potrebno z našim bojem proti tej bolezni, virusu HIV in AIDS-u torej. To je Močno sporočilo, ki je danes še kako pomembno. Zaradi varčevalnih ukrepov v Evropi se veliko virov, ki so bili prej namenjeni zdravstvenemu sektorju, namenja za druge zadeve. Zato je sredstva na tem področju manj. Naše sporočilo danes mora biti sledeče. Znižanje stroškov v nacionalnih proračunih mora biti boj proti prekomerni porabi. Ne sme iti na račun specifičnih programov za boj proti virusu HIV in AIDS. In AIDS-u. V preteklih letih je bil dosežen precejšen napredek v našem boju proti tej bolezni. Vendar pa smo od našega cilja še precej oddaljeni. Naš cilj pa je, da dosežemo ničelno stopnjo novih okužb in pa smrti zaradi, primerov smrti zaradi virusa HIV in pa AIDS-a. Naša zaveza je sledeča. Nadaljevali bomo z našim delom za dosego teh ciljev. Želimo doseči tudi uspeh na boju proti diskriminaciji, kajti diskriminacija predstavlja velik problem v številnih evropskih državah. Zagotoviti moramo dostop do zdravstvene oskrbe za vse tiste, ki so okuženi ali pa za katere obstaja povečano tveganje, da obolijo za AIDS-em. Ampak, kot ste dejali, številni izmed vas, prizadevati si moramo za ozaveščanje državljanov. Državljane je potrebno seznaniti z vsemi vidiki virusa HIV in AIDS-em. Nadaljevali bomo z našim delom, kot sem že povedal. Na ravni komisije smo ustanovili tudi delovno skupino za boj proti virusu HIV. Sodelujejo države članice in s pomočjo tega želimo zagotoviti izmenjavo najboljših praks v državah članicah. Želimo, da bi bilo naše delovanje usklajeno, na ta način bomo namreč dosegli boljše rezultate. Hvala, komisar Dali. Dragi kolegi, zaključili smo s to temo. Predsedstvo je eh, prejelo eno resolucijo na to temo in glasovali bomo danes ob 12.